gospod predsedujoči. Muy buenos días. Se... Pozdravljeni vsi skupaj. Eh, začenjamo s tem zasedanjem. Eh, dovolite mi, da v imenu vseh nas